o evropski državljanski pobudi. Gospod Šoflin, izvolite. Hvala, gospod predsedujoči, komisar, podpredsednik. Na začetku bi se želel zahvaliti vsem poročevalcem v senci, s katerimi sem sodeloval pri pripravi tega poročila o evropski državljanski pobudi. Naše sodelovanje je bilo zgledno. Celo prijetno sem bil presenečen, ko je tudi glasovanje potekalo tako, da je bil rezultat eh, soglasen. In to mislim, da je že samo po sebi dokaz tega, da je Evropska državljanska pobuda eh, nekaj, na kar gledamo kot ustrezne, ustrezni instrument v okviru institucionalne strukture Evropske unije. Gre za zelo enostavno in uh, tudi jasno zamisel. Gre za to, da državljanje lahko sprožijo zakonodajni postopek v zvezi z zadevami, ki jih zadevajo same. Vsi se strinjamo s tem, da bi morali državljanom omogočiti več besede pri urejanju zakonodajne ureditve Evropske unije. Na ta način ne bomo ogrozili eh, demokracije, reprezentativne demokracije, ki je seveda nekaj, kar tudi mi predstavljamo. Evropska državljana pobuda samo okrepi to eh, demokracijo, kajti deluje paralelno s tistim, kar počenjamo v Evropskem parlamentu. Gre za neposredno demokracijo, v okviru katere se zberejo državljani za to, da sprožijo zakonodajni postopek. No, ampak če imamo 500 milijonov državljanov, to ni tako enostavno. Z to pobudo se lahko lotijo državljani določene teme in se lahko organizirajo v obliki kolektivne akcije. In moč tega eh, ukrepanja in te pobude ne moremo podcenevati. Vendar zaradi obstoječe zakonodaje je to zelo težko narediti marsikdaj v praksi v Evropi. Zato je treba izboljšati evropsko, evropsko državljansko pobudo, da bodo na neposredni način državljani sodelovali v zakonodajnem procesu. Politika eh, reprezentativnosti je tista, ki je tukaj pomembna. Zamisel o tem, da določeno število državljanov deluje skupaj v zvezi z temo, ki jih zadeva, je nekaj, kar dodaja k politični paleti Evropske unije. To je nekaj, kar je na, mo, na voljo že v nekaterih državah članica. Ampak po, evropsko politično področje se razlikuje od držav članic v tem, da mora eh, Evropska komisija dati eh, predlog za takšno pobudo. Ampak eh, sama eh, konvencija, ki govori o tem, je spremenila politiko delovanja v Evropski uniji. Toliko o teoriji na kateri je zasnovana evropska državljanska pobuda. Do sedaj ta inštrument ni izpolnil pričakovanj državljanov. 51 je bilo do sedaj takšnih pobud, niti ena pa ni doživela eh, zakonodajnega predloga se strani Evropske komisije. Sam sem se posvetoval z organizacijami civilne družbe in zaznal veliko razočaranja v zvezi z delovanjem te evropske eh, državljanske pobude. Veliko krat so državljani naleteli na birokratske ovire, na celo vrsto težav in pravzaprav komisija je neustrezno na ta način poskušala omogočiti državljanom, da se vključujejo v zakonodajni postopek. Torej, mi pozivamo komisijo, da se odzove glasu državljanov in ustvari novo fleksibilnost v tem instrumentu. Prepričan sem, da bo reforma evropske državljanske pobude povzročila to, da bo ta pobuda postala bolj učinkovita. Hvala. Hvala. Sedaj dajem besedo podpredsedniku komisije gospodu Timmermansu. Hvala, predsedujoči. Pozdravljam po razpravo o evropske državljanske pobudi in pozdravljam tudi poročilo mislim, da je to dobra osnova, da z vami spregovorim o nečem, o čemer sem se že pogovarjal z vami, ko sem predstavil eh, svoje, svojo kandidaturo. Komisija Junkerja je že povdarjala, da se bomo osredotočili na obstoječo zakonodajo in njeno spremembo. Ampak seveda se moramo vprašati, kako. Vsekakor to moramo narediti tako, da bomo izkoristili možnosti Evropske državljanske pobude. To je inštrument, ki državljanom omogoča neposredno vplivati na politiko. Omogoča jim spreminjati agendo na evropski ravni in nas opozoriti na tiste zadeve, ki jih najbolj žulijo. Na ta način lahko spodbudijo politični dialog. Ko sem v nizozemskem parlamentu predstavil to pobudo, sem bil sam že predtem vključen v celo vrsto nacionalnih eh, državljanskih pobud na, v, v okviru nizozemske. No, na evropski ravni je to relativno mlad inštrument, ampak nekaj izkušenj imamo. Marca letos je komisija poročala o prvih treletnih izkušnjah pokazala je, kakšne so potencijalne možnosti. Okoli 33 pobud smo registrirali in pri njih so že zbirali eh, podpise. Tri pobude so zbrale vsaka več kot eh, en milijon podpisov. Skupno je šest milijonov evropskih državljanov dalo podpise na te pobude. To je impresivna številka. To pomeni, da se lahko povežejo državljani, ki enako razmišljajo po vsej celini. Na ta način so vnesli državljani nove zamisli v evropski javni prostor. To je prava oblika parci, pa, par, torej sodelujoče participatorne demokracije in na ta način smo naredili eh, Evropo državljanom bolj prijazno. Vsekakor eh, se komisija strinja s sklepi iz tega poročila in celo vrsto ukrepov že izvajamo. Naj jih omenim samo nekaj. Imamo posebno uh, kontaktno točko, ki je že zbrala 1200 vprašanj uh, o postopkih eh, pri tej pobudi. Na ta način smo tudi omogočili neposredno podporo organizatorjem Evropske državljanske pobude, ko gre za tehnične in uh, pravne vidike pobude. Poleg tega zagotavljamo ad hoc online uh, objavljanje preko služb komisije in to brezplačno. Vsekakor so podatki še enkrat še uh, problematični. Zahteve glede podatkov bomo poskušali poenostaviti, tako da bodo ljudje lažje izvrševali svojo željo uh, po državljanski pobudi. Tukaj bomo naredili več, kot je, smo naredili do sedaj. In s veseljem vam bom prisluhnil danes, kako deluje ta inštrument in kako ga lahko izboljšamo. Komisija se Eh, resno odziva na vaš poziv na zakonodajno dopolnjevanje zakonodaje, ki jo imamo. Pregled bomo upravili obstoječe zakonodaje o evropski državljanski pobudi. Pri tem bomo prisluhli ne samo vam, temveč tudi vsem deležnikom. Komisija bi se želela zahvaliti Evropskemu parlamentu za konstruktivni pristop k izboljšanju te pobude. In osebno bi se želel zahvaliti in čestitati gospodu Šrpflinu za odlično upravljeno delo, ko je šlo za analizo izvajanja evropske državljanske pobude in ko gre za doseganje konsenza med vsemi političnimi skupinami Evropskega parlamenta in eh, odbori. Torej, Tukaj ni šlo za strankarstvo, šlo je resnično za zastopanje eh, interesa državljanov, ki se spre, preko te pobude dosti krat prvič vključujejo v politični dialog v Evropski uniji. In mislim, da je komisija pripravljena narediti vse, kar je v naši moči, da bo to, eh, ta pobude kot instrument bolj uspešna. Hvala. Hvala, gospod podpredsednik. Sedaj dajem besedo gospe Kaufmann iz odbora Libe. Jurin. Hvala, gospod predsedujoči. Podpredsednik komisije, želimo in potrebujemo več udeležbe državljanov v projektu eh, povezovanja Evropske unije. Zato moramo na, področ, na podlagi triletnih izkušenj delovanja te pobude eh, narediti potrebne eh, zaključke. Več kot samo lepotne popravke potrebujemo. Potrebujemo vsebinsko izboljšavo zakonodaje. Evropske državljanske pobude je treba podpreti tudi s pomočjo v državah članicah preko kontaktnih točk. Državljani Evropske unije se morajo sami odločati o tem, kdaj bodo začeli s kampanjo. Ta pobuda v nobeni državi ne sme biti povezana več z podaljnjem osebnih podatkov. In gospod podpredsednik komisije, potrebujemo jasni signal mladim, Tisti, ki uh, ima, so napolnili 16 let, bi morali imeti možnost sodelovati pri evropski državljanski pobudi. Evropski parlament tukaj zelo enotno podpira naše cilje in upam, da bo komisija kmalo začela izvajati naše predloge, kajti iz eh, otroškega vrca moramo sedaj evropsko državljansko pobudo popeljati v zrelo šolo. Hvala. Hvala. V imenu odbora za peticije dajem besedo gospej Besera Basterekija. Hvala, gospod predsedujoči. Evropska državljanska pobuda je instrument številka ena za to, da državljani Evropske unije lahko vzpostavijo neposredni stik z evropskimi institucijami in neposredno na nje vplivajo. Po treh letih delovanja te pobude se je izkazalo, da stvar ne deluje. In če stvar ne deluje, jo je treba spremeniti. Zaradi tega pozivamo komisijo, da preveri eh, delovanje te pobude. Uporabniki te pobude morajo imeti vse ukrepe in eh, mehanizme na voljo, da bodo lažje lahko se izjasnjevali o takšni pobudi enotno kontaktno točko podpiramo v vseh državah članicah in naš odbor meni, da bi morala Evropska komisija tukaj opraviti temeljit pregled obstoječe zakonodaje, tako da bomo delovanje Evropske državljanske pobude v vsakem pogledu lahko izboljšali. Hvala, sedaj prehajamo na politične skupine. Gospod Čaki je prvi v imenu ljudske stranke. Hvala, gospod predsedejoči. Evropska državljanska pobuda, o kateri je govora v tem poročilu, je resna tema. Zato so se trije različni odbori v Evropskem parlamentu ukvarjali s to temo. Zdi se nam, da je to zelo pomemben instrument, ki pa žal v prvih treh letih eh, je doživel veliko kritike, kar zadeva praktično uporabo. V Evropskem parlamentu vlada soglasje o tem in kot predsednik odbora za peticije se strinjam s tistim, kar je v poročilu zapisano. Pomembno je, da naši državljani dobijo občutek, da se lahko obrnejo Eh, na različne institucije s svojimi pobudami. Več konkretnih primerov tega je opisanih v tem poročilu in upam, da bo Evropska komisija uporabila, spremenila pravila, ko gre za dopustnost eh, sprožitve Evropske državljanske pobude. Nekaj več fleksibilnosti, gospod Timmermans, bi bilo tukaj potrebno. Hvala v imenu skupine. Alde, sedaj gospa Breso. Hvala, gospod predsedujoči. Tudi sama bi se želela najprej zahvaliti poročevalcu gospodu Šrplinu, ki je odlično opravil svoje delo. V odboru smo soglasno podprli to poročilo in tudi gospe Kaufmann, poročevalki v Senci, bi se želela zahvaliti za ustrajanje na tem delu. Podpredsednik Timmermans, z veseljem smo slišali, da se v imenu Evropske komisije zavezujete, da bo ta začela ukrepati. Po treh letih izkušenj je jasno, da obstaja cela vrsta vrzeli v zvezi z Evropsko državljansko pobudo. Sama bi želela zlasti povdariti, da je treba postopek eh, pojasniti. Ne postopek registracije, temveč postopek, kako povsem konkretno se lahko skupina državljanov loti izvrševanja evropske državljanske pobude. Predlagali celo vrsto konkretnih ukrepov. Če jih boste sprejeli, bo na ta način ta pobuda nekaj, kar bodo ljudje lažje ne samo sprejeli, temveč se tega tudi lotili. Gre za zelo zapleten postopek, ki je sedaj uh, povezan s to pobudo. Še nekaj konkretnega bi želela omeniti. Več komisije je potrebno, eh, oprostite, več eh, zavezanosti se strani komisije je potrebno in mislim, da mora komisija upoštevati tudi potrebe eh, državljanov. Naslednji je gospod Ujazdovski v imenu evropskih konservativcev in reformistov. Hvala, gospod predsedujoči. Gospod podpredsednik, dovolite, da se najprej zahvalim gospodu Šeflinu, ne samo za vzdušje soglasja, ki ga je ustvaril, temveč tudi za njegovo ustrajno delo. Pripravil je poročilo, ki naj bi na nek način oživilo uh, delovanje institucij, ko gre za interese državljanov. Tukaj gre predvsem za odpravljanje birokratskih ovir in vse, kar bo izboljšalo funkcioniranje evropske državljanske pobude. Poročilo se dotika tudi nekaterih bolj delikatnih eh, zadev. Naprimer, vprašanje Evropske komisiji, kdaj bo sama nehala arbitrarno, torej poljudno ukrepati pri nekaterih eh, pobudah. Poznam pobudo, ki smo jo mi podprli, ki pa je Evropska komisija takoj zavrnila, a priori zavrnila. To mislim, da se ne sme dogajati več v prihodnosti. Zahtevano število podpisov za vsako pobudo se mi zdi, da mora biti povezano z pravim zakonodajnim delom. Naše vprašanje torej je, ali bo Evropska komisija se odzvala na ta poziv za prenovitev uredbe o evropski državljanski pobudi. Samo poročilo natančno govori o tem, kaj je potrebno in sedaj mislim, da je žogica na strani Evropske komisije. Želel bi pozvati komisijo, da to pravico poskuša z nami skupaj začeti uresničevati za naše državljanje. Hvala, naslednji je gospod Görens. Gospod predsednik, ta evropska državljanska pobuda je en najbolj inovativnih eh, instrumentov, ki jih predvideva pogodba za povečanje legitimnosti EU. Državljani morajo biti bolj vključeni v evropske zadeve. Eh, to se je ocenilo tudi zelo primerno v teh štirih letih, vendar pa se pri tem ne sme Eh, postavljati pot vprašanj samega načela. Veliko pobud se je srečalo z različnimi eh, ovirami in eh, mnogokrat so projekti morali biti opoščeni zavedno. Komisiji čestitam za dobro upravljeno delo na tem področju, ravno tako tudi odboru za ustavne zadeve. Ta se je veliko ukvarjal z delovanjem omenjene pobude. Eh, podpiramo predlog, da se olajšajo postopki. Prav tako bi se nam zdelo pametno, da bi, bi eh, komisija eh, registrirala samo tisti del pobude, ki spada v njihovo pristojnost, medtem ko bi prepustila preostale dele pobuda posameznim državam oziroma regijam. Eh, v glavnem se strinjamo za mnenje poročevalca, ampak eh, kot skupina menimo, da bi komisija morala dopustiti tudi take pobude, ki se nanašajo na primarno pravo Evropske unije. Z tega vidika bode v oči, da je delovanje Evropske unije veliko krat eh, paralizirano zaradi omejitev, ki izhajajo iz pogodbe. Komisija, Eh, komisija ima eh, možnost tudi spreminjanja eh, pogodbe in bi lahko tako postala tudi agent, ki bi z, skupaj z državljani lahko spremenila pogodbo. V tem duhu smo pripravili tudi predlog sprememb. Hvala. Združena Evropska levica. V njenem imenu govori poslanka Spinelli. Hvala, predsedojoči. Evropska unija je v času krize odkrila participativno demokracijo. In tudi današnja kriza, ki je še hujša, je tista, ki ne omogoča te državljanske pobude v praksi. Zaenkrat nobena pobuda še ni. Eh, prišla do faze priprave zakonodajnega predloga se strani Evropske komisije. Mislim, da se moramo resnično vprašati, kako to, da se to ni zgodilo. Evropski parlament bi moral zavrniti četrti eh, predlog spremembe v zvezi s točko deset. To je predlog socialistov v Evropskem parlamentu, vendar se nam zdi, da na ta način dajemo preveč pobude in možnosti Evropski komisiji. Do sedaj je 29 od 49 pobud bilo pozitivno ocenjenih. Zaenkrat pa komisija še nobene pobude ni prelila v zakonodajni predlog. Nekateri so že povdarili, da, niso, da evropske državljani apsolutno pričakujejo več od tega in mislim, da moramo kot njihovi predstavniki to tudi jim zagotoviti. V imenu zelenih, gospod Terry Cabras. Hvala, predsedajoči. Zeleni smo z zanimanjem in z navdušenjem sodelovali pri reformi Evropske državljanske pobude. To je namreč pomemben korektiv delovanja evropskih institucij, ki jih državljani dosti krat eh, zaznavajo kot oddaljene in arogantne. Kolega in prijatelj Georgi Šepflin je pripravil zelo dobro poročilo, ki vsebuje zelo dobro analizo tega, kar je treba izboljšati. Kljub temu pa bi želel povdarjati, da bi bilo treba podpreti bolj v preteklosti nekaj, kar se imenuje izboljšanje follow-upa oziroma spremljanja, Eh, vsega, kaj se, kar se dogaja z neko evropsko državljansko pobudo, ko je enkrat bila vložena. Na ta način, brez follow-upa, ne vemo natančno, kaj se dogaja, ne vemo, zakaj neka, neka pobuda ni prišla do uresničitve. Na ta način bomo bi lahko ugotovili, kaj se dogaja. Nekaj predlogov sprememb, žal po mojem mnenju, ne opisuje, jasno dovolj naših ciljev. Če sem odkrit, moram reči, da nekateri predlogi sprememb pravzaprav delujejo v obratni smeri tega, kar poskušamo doseči. Zato je naša skupina pripravila lastne predloge sprememb, ki jih bomo predstavili za to, da parlament in komisija odigrata bolj pomembno, pozitivno vlogo pri zaznavanju demokratičnih impulzov v Evropski uniji. Upam, da boste lahko podprli naše predloge sprememb, ko bomo glasovali o tem poročilu. Hvala, predsedujoči. Hvala. Sedaj v imenu Evrope, svobode in neposredne demokracije dajem besedo gospodu Kastaldu. Hvala, gospod predsedujoči. Evropska državljanska pobuda je, ko smo jo sprejeli, spodbudila veliko upanj pri državljanih, da bo postala temeljni stebr evropske zakonodajne politike. Žal je samo pri treh pobudah bilo moč zbrati dovolj podpisov. Gre za birokracijo, gre za neenako eh, obravnavo državljanov v nekaterih državah članicah in mislim, da moramo te vrzeli odpraviti. Zahvaljujem se poročevalcu gospodu Šepflinu, ampak mislim, da potrebujemo še večje politične korake, tako da bo prišlo do boljšega odziva Evropske komisije. Najprej, ko gre za dopustnost neke pobude, tukaj se bo treba zamisliti, ali je eh, Evropska zakonodaja tukaj zadostna in drugič, kaj se dogaja za neko pobudo, ki je bila vložena. Mislim, da moramo tukaj imeti več možnosti spremljave, spremljanja teh dogajanj. To je tisto, kar pričakujejo državljani od nas. Če bo potrebno, mislim, da bo v ta namen treba tudi pogodbe spremeniti. Konec koncev, treba je dati državljanom in ljudem nove možnosti, In tudi gospa Malmström, mislim, da bi tukaj morala kaj narediti. Za Evropo narodo in svobode poroča eh, je sedaj gospod eh, Anemans spregovoril. Hvala, predsedujoči. Vsekakor brez evropske državljanske pobude lahko govorimo o demokratičnem deficitu v Evropski uniji pomembno je, da na pobudo gledamo kot na možnost za evropske državljane, da opozarja tako komisijo, kot tudi vse ostale inštitucije na težave. Gospod Šepflin je v svojem eh, poročilu omenil nekaj zgodb uspeha, vendar na nacionalni ravni. Na evropski ravni pa so stvari še vedno preveč zapletene. Zato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 instrument, ki bi lahko zagotavljala državljanom neposredni dostop do odločanja v Evropski uniji. Ampak ta instrument, to orodje, če smem reči, je zelo šibko. Zbrati je treba milijon uh, podpisov in potem Evropska komisija sama odloča, ali bo uh, pripravila uh, zakonodajni predlog. 51 pobud je bilo že sproženih, samo tri so bile lahko vložene, ampak če si ogledamo samo recimo migracijsko krizo dan danes, lahko ugotovimo, kako daleč je Evrop, so evropske inštitucije in evropska politika od državljanov. Različne ankete kažejo, da obstaja zelo velik prepad med mnenjem institucij oziroma politične enute na eni strani, elite na eni strani in državljani na drugi strani. Evropski referendum je nekaj, kar bi potrebovali, če hočemo govoriti o pravi demokraciji. Hvala. Kolega Balčer. Ali sprejmete vprašanje kolege Koborna? Uh, hvala gospod balčo hvala predsedujoči vprašanje bi zastavil gospodu balču ali se strinjate z menoj da ljudje v tem parlamentu ne morejo ničesar spremeniti s svojo pobudo da sprejmemo v parlamentu neka novost. Kako, če mi tega ne moremo storiti, naj bi to naredili naši državljani? To je čista izguba časa. Se strinjate s mano, gospod Balčo? Ja, veste, mislim, da sprašujete, da že evropski poslanke in poslanci ne uspemo spraviti marsičesa kot pobudo skozi parlament. Če mi ne moremo, potem je za državljane evropska državljanska pobuda izguba časa. Ampak ne, temu ni tako. To je instrument, ki je nekaj, kar lahko naredite v Evropskem parlamentu. Če imate v državi članici možnost eh, organizacije referendumov, ne vem, zakaj tega ne bi naredili na evropski ravni. Hvala, gospa Švica. Hvala. S Lizbonsko pogodbo je sedaj omogočena evropska državljanska pobuda. Za razliko od zadnjega govornika mislim, da je to odlična pobuda, ki omogoča državljanom neposredno sodelovanje. 33 pobud je bilo um, aktiviranih, 15 jih je bilo registriranih, samo tri so prišle do parlamenta in nobena pobuda ni dala pozitivnega rezultata. Zato se zahvaljujem gospodu Šepflinu za pripravo tega poročila. Morda bo komisija postala bolj propulzivna, bo razumela naše sporočilo in da bo moč lažje zbirati podpise, da bo registrirati moč lažje podpise in da bomo s to pobudo spodbudili Evropsko komisijo, da deluje, da ukrepa. Zdi se mi, da je Evropska državljanska pobuda zelo pomemben inštrument, ostaja v nekaterih državah članicah, vendar je tukaj treba zakonodajo uskladiti in narediti Evropsko državljansko pobudo kot nekaj pozitivnega. Hvala, gospa Švica. Sedaj pa gospa Tavadel. Skoleč. Hvala lepa, gospod predsednik, kolegice in kolegi. Neposredna demokracija, kot je bila v antični anteni, ni tako lahka, kot bi si človek lahko mislil. Evropska državljanska pobuda naj eh, bi bila nekaj, kar bi pomagalo pri odločitvah. 51 pobud je bilo vloženih za več kot 500 milijonov ljudi, zato da bi se borili za drugačno Evropo. Vendar ne, se ne smemo slepiti. Samo tri pobude so bile dopustne in noben ni, ni sledil zakonodajni akt. To, kar moramo sedaj narediti, je povečati stopne uspešnosti teh pobud. Kako pa to storiti? Za boljše sistemom zbiranja podpisov preko interneta, online in moramo tudi bolj ozavestiti sodržavljane. Mladi imajo rešitev, saj se bolj zavedajo družbe, v kateri živijo, bolj kot bi si lahko mislili. In eh, njihovo sodelovanje, njihova vključenost bi bila lahko prijetno presenečenje. Zato sem za to, da se zniža starost eh, udeležbe iz 18 na 16 let. In zato bi lahko uporabili tudi ves potencial teh mladih, ki bi aktivno sodelovali v eh, procesu odločanja na ravni EU. E Hvala, kolegica Tabardel. Nobene modrega kartona ne sprejme več. In vzel vam bo besedo, če boste predolgo govorili, kot sem to pravkar storil. Gospod Marijas. Hvala lepa. Ta eh, evropska državljanska pobuda eh, izhaja iz Lizbonske pogodbe. To je orodje evropejcev za eh, spodbujanje neposredne demokracije. Gre za posebno obliko tesnega sodelovanja med državljani in platformami. Tako se krepi družbeno delovanje če valec poskuša osvetliti slabosti, eh, ki so bile ugotovljene do leta 2011 in skuša ugotoviti, kaj je treba narediti, da se poveča udeležbo ljudi, zlasti v kontekstu krize. Treba je povečati tudi učinkovitost. Vsi morajo vedeti, da ta pobuda predstavlja zelo pomembno delovanje v smislu krepitve demokracije in upamo, da bomo tako eh, lahko ustvarili fronto proti revščini in izgubi dostojanstva, eh, fronto proti bankam in da bomo lahko tudi bolj eh, dejavni na tem področju. Marijas. Hvala, kolega Marijas. Naslednji je gospod Diron, eno minuto. Merci. Hvala lepa, gospod predsednik. Gospod Timmermans, leta 2009 je Lizbonska pogodba poskušala ustvariti direktno povezavo med državljani in Evropo. Moramo priznati, da je to popoln neuspeh. To je bilo ravno kar je, no, 51 je bilo vloženih pobud, Eh, tri so bile uspešne, ampak 53 v bistvu, ker so bili, eh, bili dve še uloženi eh, nedavno. Ampak nič se ne dogaja. Nič se ne dogaja in vseeno imam s tem težavo, kajti državljane niso bolj neumni kot komisarji in v določenem trenutku se začno zavedati, da njihovo početje ne služi ničemor. Te kampanje zahtevajo veliko energije in veliko denarja. Uh, kaj pa vidijo državljani potem, ko so skušali nekaj spremeniti? Vidijo, da nič ne deluje, vidijo, da je bilo sicer ogromno eh, pobud vloženih, ampak nobena realizirana praktično. Mislim, da moramo eh, jasno povedati, imamo alternativo ali eh, bomo imeli zakonodajne akte. Hvala lepa, gospod Diro. Za minuto in pol ima besedo gospod Zver rad bi se zahvalil poslancu schpflinu za odlično poročilo o evropski državljanski pobudi ki državljanom omogoča sooblikovanje evropske zakonodaje pod seveda znanimi pogoji. poročilo poskuša izboljšati delovanje tega novega izvirnega inštrumenta evropske demokracije ki v dobršni meri zmanjšuje demokratični deficit. poročilo predlaga odpravo nekaterih ovir ki delajo težave predvsem organizatorjem pobud evropska civilna družba se je na uveljavitev evropske državljanske pobude odzvala presenetljivo pozitivno. v treh letih to smo že danes večkrat slišali se jih je nabralo čez petdeset vendar je neuspešna komisija vsaj le tri pobude označila za dopustne a niti eni sami pobudi do zdaj še ni sledil zakonodajni predlog. to seveda ni prav. danes je demokracija ranljiva pojavljajo se teze o vsesplošni neučinkovitosti demokracije in ocene o njenem zatonu. jaz pa menim da tovrstne neposredne oblike soodločanja delajo evropsko demokracijo vitalnejšo poleg tega krepi inštitut evropskega državljana in mobilizira civilno družbo. zato podpiram poziv iz poročila poslanca schpflina da morajo institucije evropske unije in države članice spodbujati evropsko državljansko pobudo ter s tem krepiti zaupanje državljanov v ta inštrument. z neodzivnostjo evropskih inštitucij seveda ne bo šlo. gospod predsednik Evropska državljanska pobuda je prvi instrument, ki daje državljanom moč, da so direktno vključeni v oblikovanje evropskih politik. Tako lahko delujejo na isti ravni kot Evropski parlament, Evropska komisija in Evropski svet. To so institucije, ki eh, često izpadajo kot da niso povezane z državljani. In tako lahko državljani s eh, pomočjo te pobude neposredno delujejo pri oblikovanju prihodnosti EU. Vsaj ideja je bila takšna za evropsko državljansko pobudo. Žal je realnost drugačna. Veliko pobud je bilo zavrnjenih, veliko je bilo birokratskih in pravnih ovir, ki uh, ovira jo državljane pri eh, izvajanju teh pobud. To ni sprejemljivo. Moramo izboljšati proces evropske državljanske pobude, tako da bo leta čim bolj prijazna državljanov in da bo omogočila vključno delovanje vseh državljanov. Hvala lepa, gospa Mici. Gospod Gereker, minuto. Ja Gospod predsedujoči, kadarkoli lahko potujem po Nemčiji. In dosti krat slišimo državljanov, vi ste prvi evropski poslanec, ki se za nas sploh zanimate. Evropa je sicer tako daleč od nas, kako naj stvari spreminjamo. S temi pogovori je, dobim jasno tist, da potrebujemo v Evropi več demokracije, vključevanje državljanov, moramo si upati eh, omogočiti državljanom, da dajo pobudo. In Mislim, da je treba omeniti eno kampanjo, ki smo jo pri nas sprožili. 70 tisoč ljudi jo je podprlo, ampak sama pobuda mora postati manj demokratska, bolj uh, enostavna. Nikar ne mislite, da so naši državljani neumni. Ne morete jim samo reči, ja, sedite za računalnik, pa bo vse urejeno. Ne. Evropska državljanska pobuda mora postati nekaj, kar deluje in to ne samo pri evropskih volitvah. Hvala. Kolege Gigolda ne vidim, sedaj prehajamo na postopek Catch the Eye. Gospa Zaborska je prva. som veľmi rada že pán spravodajca schpflin vesela sem da v svojem poročilu poročevalec schpflin govori o pomenu pomanjkljivosti pri tej evropski državljanski pobudi če jo hočemo eh, narediti za pravi evropski demokratični inštrument moramo vse pomanjkljivosti odpraviti veliko pobud je bilo, ena se je imenovala One of Us, ki je bila zavrnjena, nažalost, in to je povzročilo veliko razočaranje pri naših državljanih. Pravzaprav bi se morali vprašati, zakaj evropske državljanske pobude nekateri ne uporabljajo, čeprav jim naj bi pomagala sodelovati pri zakonodajnem postopku. Verjetno zato, ker je nismo ustrezno zakonsko uredili. Hvala. Hvala, gospa Zaborska. Pozabil sem, da imamo dvakrat več prijavljenih kandidatov, kot imamo časa. Gospod Čaurigi, Atondo je naslednji. Senjorijas, Yo creo que hay tres conclusiones. Po mojem mnenju je evropska državljanska pobuda izjemno po, pomembna. E, trenutna zakonodaja ne deluje najbolje in jo je treba izboljšati. S tem se vsi strinjamo. E, rešitev, ki jo predlaga gospod Timmermans, se mi z političnega vidika želi zanimiva. Kar pa zadeva samo pobudo. Če se dobi milijon eh, podpisov, ampak niso eh, dopustni iz raznih razlogov, je treba vse eno dati določen odgovor na tako število podpisov. Kaj ti? zaradi postopkovnih razlogov eh, se ne sme dopustiti, da pobuda propade. Komisija mora dati nek odgovor. Hvala. Hvala. Kolega Skripik je naslednji. Thank you, Mr. Chairman. Hvala lepa, gospod predsednik, gospod komisar. Večkrat smo imeli eh, uradne in neuradne razprave o eh, državljanski pobudi. Od leta 2012 imamo že eh, take pobude in nobena od pobud ni pripeljala do zakonodajnega procesa. Sem, eh, zadovoljen s predlogom poročevalca, da bi eh, take pobude morale biti bolj dostopne za evropske državljane. Gospod eh, komisar, ali bi lahko razložili državljano, zakaj ni transparentnosti na tem področju? Kako je mogoče, da odgovorna institucija preverja dopustnost in da tega ne dela neko neutralno telo? Veliko eh, pobud je bilo v preteklosti zavrnjenih. In eh, komisija ni navedla pravih razlogov. Ali gre za politično korektnost, ko skoraj eh, dva eh, milijona državljanov zahteva, da se otrok ne ubija pred eh, njihovim rojstvom? Ali se boste tudi v tem primeru vrnili k eh, pobudi? Hvala lepa, gospa Ferreira. Gospod Ferreira. Hvala lepa, gospod predsednik. Lizbonska pogodba je tista, ki predvideva eh, evropsko državljansko pobudo. Namen je bil, da se iz Evrope naredi nekaj drugega. Ta pobuda je nevarna, Eh, pobuda. Z njo se namerava zakriti pomankanje demokracije. In eh, Evropska eh, pogodba je bila podpisana za hrbti državljanov. In sedaj vidimo po treh letih, kaj se je diskreditiran ta inst instrument. Samo tri eh, pobude so bile take, da so bile dopustne, glede na zelo rigidne eh, kriterije. In eh, sedaj eh, sprašujem eh, komisijo, kaj bo s pobudo o vodi kot o javnem dobru. Gospod Šoltes, izvolite. Eh, <clears throat> hvala za besedo. Torej, državljanska eh, pobuda je inštrument za neposredno izražanje in uveljavljanje eh, demokracije in eh, številne neuspešne pobude kot smo slišali danes in seveda tudi nereagiranje komisije na eh, uspešne pobude med državljani lahko povzročijo zmedo in tudi razočaranje nad institucijami eu. državljani upravičeno pričakujejo da to kar je zapisano tudi deluje če je to zapisano v lizbonski pogodbi kot oblika demokracije naj se tudi seveda tudi Eh, uporablja. treba je kot smo že slišali narediti še večje politične korake glede dopustnosti te eh, pobude in bolj jasno določiti postopkovna pravila eh, vložitve pobude. pravila morajo biti jasna sicer ne delujejo in če to ni dorečeno potem tudi ta državljanska pobuda samo navidezno nakazuje možnost uveljavljanja neposredne demokracije. Hvala, kolega Šoltes. Kolega Arnet. Sama beseda državljanska pobuda je briljantna eh, ideja. Več demokracije, več eh, moči ljudem je, je nekaj krasnega. Ampak to se še ni izkazalo za uspešno. Samo tri eh, od pobud so bile eh, dopustne. In države članice morajo imeti demokratično pravico, da bi državljani imeli novo zakonodajo in da bi bili vključeni eh, v pripravo letej. Eh, v Švici so tisti, ki nam kažejo pot kajti ljudje morajo imeti neposredno besedo tudi v referendumu. To je neverjeten primer ustrezne neposredne eh, demokracije, ki nam jo kaže Švica. In mislim, da bi vsaka država Evropske unije se lahko česa naučila iz primera Švice. Dank, Hvala, kolega Arnet. Pa še kolega Obermeier v koncu postopka Catch the Eye. Herr Vorsitzender. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Evropska državljanska pobuda je sicer dobra ideja, s katero lahko evropske državljane upletemo v sprejemanje evropske zakonodaje, ampak zaenkrat smo obstali samo pri obljubah. Tri leta že obstaja ta instrument, 51 pobud smo imeli, ampak še nobena se ni končala z zakonodajnim postopkom. Naprimer, tudi pobuda glede proti TTIP-ju ni bila uspešna. Kaj si naj mislimo o tem, gospod komisar? Zdaj imamo pred seboj predlog, po katerem bi morali eh, evropsko državljansko pobudo narediti še bolj državljanom prijazno. Ampak to je samo nek eh, papirnati tiger, ki nima eh, zobov, kajti gre za placebo, s katerim želimo dati ljudem neko moč, ampak eh, žal se to ne bo zgodilo. Hvala. Hvala, kolega Obermajer. Tako, zdaj pa gospod komisar Timerman, svojeno komisije. Naj ponovim to, kar sem že povedal na samem začetku. Komisija je pripravljena tesno sodelovati z gospodom Šeplinom in s parlamentom, zato da ugotovimo, v kolikšni meri lahko izvedemo Eh, izboljšave, ki jih priporoča poročilo. In veselim se tega tesnega sodelovanja z vami, tako da bomo eh, zagotovili res eh, izboljšave te pobude. Verjetno bomo prišli tudi do zakonodaje, ampak prav gotovo se komisija ne bo ustrašila zakonodajnega postopka, če se oceni kot potreben. Istočasno pa moram reči, pobudo lahko spremenite v nekaj, kar ni in potem lahko to kritizirate, zato ker to ni to, kar bi vi želeli, da bi bilo. Ampak stvar je enostavna. E, pobuda izhaja iz pogodbe. Pogodbe e, je nekaj, kar so vse države članice podpisale in ratificirale. Ne moremo narediti nekaj drugega, kot to, kar e, predvideva pogodba čeprav bi to bilo lepo. Komisija mora uporabljati pravila pogodbe in eh, pogodba pravi, da je to instrument, ki vključuje državljane v dialog. To ni pobuda, ki daje državljanom pravico na uh, pravnem področju. Na, no, uh, eh, To je čisto nekaj drugega. Če s tem niste zadovoljni, v redu, ampak ne, potem obtožujte E, te živali, ki je tako nastala, da je nekaj, kar vi nočete, da bi bila. Gre za to, da so ljudje vključeni v razpravo, v reprezentativni demokraciji. To ni bilo namenjeno kot alternativa reprezentativni demokraciji. Uh, In mislim, da se tudi parlament ne bi želel eh, postaviti v neko eh, zunanjo eh, pozicijo in prenesti svojih pristojnosti samo na državljane. Če mora komisija uporabljati pravila, pa se žal zgodi predsejkati tudi to, da moramo reči, da pobuda ne izpolnjuje pravil. Sicer lahko spremenimo določena pravila, se pravi tisti del, ki se nanaša na birokratske ovire in podobno. To lahko izboljšamo in nekaj smo že naredili. In, eh, osebam, ki so sodelovali, smo sodelovali, včasih smo tudi pomagali, da se vprašanja eh, preformulirajo in so potem lahko dopustna. Torej, poskušamo biti kooperativni, ampak ne morete kriviti komisije za to, eh, ker uporablja pravila. Narobe bilo, če jih ne bi, samo zato, ker bi bilo enostavno tako lepo, da bi ljudem prepustili pobudo moram biti odločen v zvezi s to točko, vendar pa želim podariti, da smo res pripravljeni tesno sodelovati z gospodom Čeflinom in kolegi in eh, vidim veliko možnosti v tem instrumentu. Dosti prelahko je po tako kratkem času enostavno zavreči ta instrument zato, ker ni takšen, kot ste ga vi želeli. Ne poveličujte ga preko meja, ampak ne diskvalificirajte te pobude. E, in poskušajte raje, da se izboljša tako, kot je bil to namen e, gospoda poročevalca in drugih, ki so pomagali. Hvala lepa, gospod Timmermans. Tako, zdaj pa v koncu e, razprave še poročalec, gospod Šopšlen, izvolite. Uh, Hvala, predsednik. Sam se želim zahvaliti vsem, ki ste sodelovali v tej konstruktivni razpravi. Vsi smo eh, bili konstruktivni, mogoče z eno izjemo ali dvema. Zlasti sem hvaležen za besede podpore podpredsednika Timmermansa. Eh, nekaj elementov je, na katere bi se lahko navezal. Eh, to, kar je rekel gospod Görens o revalorizaciji demokratske legitimnosti, je nekaj, kar moramo jasno jemati. Povezovanje državljanov. Eh, ste omenjali mnogi, eh, potem eh, sledenje je bilo omenjeno in podpredsednik, tega nihče ne ve. Ampak jaz imam eno zelo staro diplomo iz prava in ena stvar, ki jo vem, je naslednja. Ko gre za uporabo pravil, obstaja vedno nekaj manevrskega prostora za eh, razlago oziroma tolmačenje. In zato bi vas želel pozvati, da ste bolj fleksibilni. Uporabljajte pravila takrat, ko pa pride do sivih eh, območij, pa eh, razmišljajte o eh, milijonih ljudi, na, za katere je to pomembno. No, sprememba pogodbe, do te bo nekega dne prišlo, ampak ne v povezavi z državljansko pobudi primarno pravo torej ni del tega. Drugič, tako kot jaz stvari eh, razumem, eh, ko eh, pobudba, pobuda zahteva eh, od komisije, lahko zahteva, da deluje na določen način. Eh, o tem bomo še razmislili. Ko, E, pobude ne morejo vplivati na trenutne procese, čeprav se upošteva prispevke deležnikov. Ne glede na to, kakšen je e, status državljanov, oni ostajajo deležniki. Za zaključek želim reči naslednje. Gospodu Timmermansu se iz srca zahvaljujem kar zadeva pobudo, eh, kar zadeva eh, pobudo, imate žogo na svojem eh, delu dvorišč, eh, igrišča vi in mi bomo pa naredili vse, da bodo stvari postale izvedljive. Hvala, kolega.